skupine ELS, Teres Rosati, bo na mesto Dubravke Šujice v parlamentarni delegaciji za sodelovanje EU Ukrajina. Kakšen ogovor? Ne. Potem je to tudi sprejeto. Predsednik je dobil od sveta besedilo prvi obravnavi o